Uh, Dragi kolegi, prehajamo na glasovanje. Ali gre za postopko na vprašanje? Gospod predsedujoči, Gospod predsedujoči, še enkrat se priglašam k besedi in zato, da se pritožim na način, kako vodimo, časovno vodimo to razpravo. V, tako včeraj kot danes smo zlorabili čas, ki je namenjen glasovanju, kajti znak. Eh, ali pa eh, simbol eh, dobro eh, vodenega parlamenta je prav gotovo spoštovanje časovnice. Prosim, če to upoštevate, sicer nas bojo obravnavali z zaničevanjem oziroma s prezirom, ki si ga bomo tudi zaradi tega zaslužili. Go ahead. Izvolite. Mr. President, my point Gospod predsedujoči, moje vprašanje se nanaša na dve prvi glasovanji, ki sta na vrsti in se nanašata na eh, koledar za naslednje leto. In s tem v zvezi bi rekel, da to glasovanje kaže na vso nemoč eh, tega parlamenta. Ves čas govorimo, da potrebujemo več vplivanja. Oprostite, gospod Clark, prekinja predsedujoči. Nič več. Nimate več mikrofona. Oprostite, gremo na glasovanje. Prohornamo s tem zifo Ekteci Fernandez. Uh, as you know, colleagues, uh, and as it has been explained. Prvo eh, glasovanje eh, se nanaša na eh, prvo točko tukaj, tako da bomo najprej glasovali o poročilu Fernandez. Gospod McMillan Scott običajno sicer ne bi spregovoril v zvezi eh, s to eh, točko, kaj ti spoštujem predsedujočega in predsedstvo. Vendar pa to glasovanje o eh, koledarju naj bi bilo na začetku tega, te seje glasovanja, ne pa po nagovoru gospoda Šmita z vsem dolžnim spoštovanjem do gospoda Šmita. E, potem pa e, pričakovati od ljudi, da se vrnejo po nagovoru gospoda Šmita za e, še dvoje glasovanj. Zato bi predlagal, da spremenimo ta način in da glasujemo v celoti pred nagovorom gospoda Šmita. Gospod McMillan Scott, imam odgovor na to, kar ste ravno kar povedali. V ponedeljek je ta parlament sprejel dnevni red in v dnevnem redu lahko vidite, da je bilo izglasovano v parlamentu, da naj bi bilo glasovanje v kolendarju, torej ob uri, ki je tukaj navedena. To je torej sklep parlamenta. Gospod McMillan. Oprostite, ne bi želel tega podaljševati, vendar glasovalni seznami so bili posredovani vsem skupinam. Če gre za napako, je to potrebno popraviti. To je nesmiselno. In eh, predsednik oziroma predsedujoči predsedstva pričakovati, da eh, bodo vsi prišli nazaj za glasovanje po njegovem nagovoru, nima nobenega smisla. In nima tudi, no, eh, ni nobenega razloga, da sedaj to ponovno spreminjamo. Okay. Here's how this goes. Takole je zadeva. Vsak ponedeljek glasujemo o koledarju. Prosim, ne se pritoževati. Če želite spreminjati pravila, dobro, spremenite jih. Vendar vsak ponedeljek tako delamo in tisti, ki so bili navzoči v dvorani, so izglasovali sklep, ki je sedaj pred nami. Če želite, da se spet premakne glasovanje o koledarju, bom potem posegel po svojih pristojnostih in vas vprašal, ali želite eh, glasovati, da spremenite časovnice za, časovnico za danes. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, prav. Dobro, predlog je torej naslednji. O tem, kar sem ravno kar povedal, naj vas spomnim. Če želite kaj povedati v zvezi s časovnico in potekom dnevnega reda, prosim, če se odeležite seje o ponedeljkih v bodoče. Sedaj. Predlog gospoda Macmillana Scotta je bila, da glasujemo o koledarju pred nagovorom gospoda. Eh, predsednika Mačarske, če nam čas to dopušča, kajti sedaj že izgubljamo na času. In glede na uro sedaj bomo imeli še glasovanja eh, pred seboj po nagovoru predsednika. Kdo je za to, da glasujemo o koledarju pred nagovorom mačarskega predsednika? Kdo je proti? Vzdržani? Tako bomo tudi storili, glasovali bomo za koledar, če bomo imeli eh, čas pred govorom mađarskega predsednika. So, no Na vsak način pa bomo še vedno nadaljevali z glasovanjem po nagovoru mađarskega predsednika, v vsakem primeru. Okay, spet bom posegal po eh, svoji pristojnosti. Eh, če želite, kar bom sedaj odredil, je, da glasujemo povsem na začetku. Koledar 2012. Drugi predlog spremembe. Oh yes, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ena. Glasujemo. Peraš favorijas. Konec glasovanja. Engrinete. Sprejeto. Η Μερίσα Διάβες προβλέψει βορεία επί του χρονοδιαγράμματος. Γκρίμο να πρέει. Glasujemo o koledarju za leto 2013. Drugi predlog spremembe za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto, sprejeto. Prvi predlog spremembe. Tajno glasovanje, začete glasovanje. Konec glasovanja. sprejeto. Ekteci Fernandez. Gremo nazaj na poročilo Fernandesa in sicer eh, v zvezi z proračunom 2012, drugi oddelki. Mogoče sem uh, vam dal vtis, da bom dovolil, da, se, da to glasovanje poteka na tak način v krogih. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To je A7. Šest. Kdo je za, proti, zavrnjeno. Ostavek 13. Glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe dve. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Pereš, foforiješ. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ostavek 31, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 7 v dveh delih, prvi del. Ne, ta je bil umaknen. Ne, e, tu ni glasovanja po delih pri predlogu spremembe sedem. Sedaj glasujemo za sedem v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, to je sprejeto. Ali želite, da preverimo predlog spremembe sedem? Prav, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe ena. Konec glasovanja. Sprejeto. Končno glasovanje o tem, poimensko glasovanje, glasujemo. Sprejeto. Čestitam gospodemu, gospodu Fernandesu. Naslednje Glasujemo o strategiji, strategiji uprostite, EU za Atlantsko regijo. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Odstavek 8. Še enkrat poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1. Za, proti, zdržani. Bomo preverili, dragi kolegi, predlog spremembe 1. Konec glasovanja sprejeto. In sedaj je to eh, v celoti poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Eh, eh, sedaj bomo prekinili glasovanje, zato da prisluhnemo nagovoru madžarskega predsednika in nadaljevali z glasovanjem po tem nagovoru.